Na obrazložitev glasov. Šest jih imamo. Besedo ima Nikolas Kuntis. Eno minuto. pure le vicine, il, la, la, la, la, la, la plenaria se volete, ma lasciate che i nostri. Lepo prosim, lahko zapustite plenarno dvorano, ampak dovolite, da kolegi obrazložijo svoj glas. Gospod Kuntis, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi pojasnil, zakaj sem glasoval tako, kot sem pri liberalizaciji vizumov za državljane držav Zahodnega Balkana. Stališče levice je, da vsi državljani Evropske unije in vsi državljani sveta bi morali imeti možnost svobodnega gibanja. Strinjamo se z načelom liberalizacije vizumov, vendar pa smo glasovali proti Kosovu, ker je tu težava. To gre proti resoluciji uh, Varnostnega sveta Združenih narodov 1944. To ne krepi stabilnosti in blaginje v regiji. Najlepša hvala. Naslednji gospod Ernst. Gospa Kornelija Ernst, ste v dvorani? Äh, Oddala sem besedilo kot pisno izjavo. Ah, Dobro, hvala. Gospod Milan Mon, minuto imate. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam se nanašam na poročilo Fajonu v imenu španske delegacije EPP. Rad bi povedal, da kljub temu, da smo glasovali za, se ne strinjamo eh, s, z načelom do 2 bis eh, in s predlogom spremembe 4, 2a. Eh, kar se tiče Kosova, predvsem, da se olajša in liberalizira podeljevanje vizumov. Poleg tega se ne strinjamo z eh, določenimi načrti za druge države na Balkanu. Ne moremo primerjati Kosova z drugimi državami Zahodnega Balkana. Naj vas spomnim, da eh, Kosovo ni bil priznan strani španskih oblasti in še mnogih drugih držav. In ker smo glasovali v sklopu s številimi drugimi predlogi sprememb, tudi o tem predlogu spremembe nismo mogli glasovati samo proti temu, ampak radi bi sporočili, da se ne strinjamo z vsebino tega predloga spremembe. Hvala, gospod Milan Mon. Besedo ima sedaj za eno minuto gospa Koraca Bild. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rekla, re, rekla bi le, da je skupna deklaracija izjemen uspeh, to moramo podariti. V skupni deklaraciji smo podali močno politično sporočilo, da naj bi pospešili omogočanje vizmov vsem državljanom uh, Zahodnega Balkana. Evropska ljudska stranka je znova privedla ta proces na pravo pot in na podlagi trdne pravne podlage, ki je v skladu s eh, pravno podlago in s pogodbami. Le zato smo lahko dosegli ta uspeh. Politična izjava v aneksu je bila zavajojoča in je pošiljala napačna sporočila in je dajala ljudem v regiji lažno upanje. Rekla bi še to, da živim in da sem živela v Sarajevu med obleganjem leto in pol in zelo bi si želela, eh, da bi dejansko eh, vizumski režim bil bolj liberaliziran od poletja naslednjega leta. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo naslednjemu govorniku, gospod Leitflit. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Raz bi imel nekaj mnen glede poročila Paliteli, kaj ti menim, da Evropski ombudsman mora za, uh, zastopati državljane Evropske unije in zadnjem letu je izvedel dejavnosti, ki pravzaprav nasprotuje tem dejavnostim in uh, namreč dal je zahtevo komisijo glede inovacij in mislim, da to ni bila njegova naloga, da nekatere upravitelje cirkusov še zaščiti in da velika večina ljudi, ki eh, podpira še cirkuse in ki so zadovoljni z temi dejavnostmi, ne, tu pri tem ignorira. Zato sem glasoval proti. Grazie, Hvala lepa, kolega. Z velikim veseljem želim izraziti dobrodošlico delegaciji poslancev in drugih obiskovalcev iz kanadskega parlamenta, ki so prišli na obisk v Evropsko unijo in ki sedijo na tribuni. Člani delegacije so v Bruslju zato, da bi se srečali s svojimi kolegi v Evropsko unijo.